in tehnološkega centra. 94. leta je bil ustanovljen v Moskvi in to je bilo v obdobju tesnejšega mednarodnega sodelovanja med nekdanjimi nasprotniki, zato da bi se izmenjavali torej znanstvene izkušnje in da ne bi te izkušnje padle v napačne roke iz eh, področja nekdanje Sovjetske zveze. Vendar pa Razumniki cilji na področju zunanje politike med nekdanjimi podpisnicami so povzročili, da je Ruska federacija se odločila umakniti 20 iz tega. In Julija lani je to stopilo veljavo. No, sporozum je bil izpogajan in center so predstavili v Astano, v Kazahstan. Svet je zahteval soglasje parlamenta, da bi nadaljevali z delovanjem tega središča. STCU in sporozum o nadaljevanju bo omogočal, da bodo trajoči projekti in nadaljni projekti se lahko nadaljevali, da bomo lahko imeli mm, širše geografsko ozadje in da se bomo lahko osredotočali na bolj specifične projekte. Gospod Brok predlaga, da damo soglasje za nadaljevanje tega zelo pomembnega projekta, ki spodbuja globalno in regionalno varnost s pomočjo EU, tako finančno kot administrativno. Rok za predloge sprememb? No ja, saj seveda edina možna stvar je, da zavrnemo soglasje. Je torej 25. oktobra opoldne. Glasovanje tukaj bo 29. novembra, za plenarno zasedanje pa je predvideno to za januar naslednje leto. Hvala lepa. Muchas gracias, señor Galler. No veo... Hvala lepa, gospod Galler poročevalcev senci ni. Želi kdo drug spregovoriti na to temo? Ne? Torej. A, nisem vas videl, prosim. <clears throat> Buhner, hvala lepa. Seveda smo tudi mi mnenja, da je ta center zelo pomemben in to tudi sopada zelo dobro s tem, o čemer bomo glasovali naslednji teden. Uh, In sicer gre za resolucijo o jedrski varnosti in ne širjenju jedrskega orožja. Vprašanje pa je še vedno, kako bi to središče opremili in kako ga usmerili, vendar pa o tem ne sklepamo mi, lahko rečemo samo da ali ne. In mislim, da je odgovor tukaj popolnoma jasen. Gracias, que... Hvala lepa. Naj spomnim na to, da je rok za predloge spremem 25. oktober opoldne. Glasovanje v našem odboru bo 29. novembra, na plenarnem zasedanju pa bo to januarja. Tako, sedaj lahko zaključimo s to točko. Sedaj pa prehajamo na točko o Agenciji Evropske unije za azil. Como iba diciendo, la opinión sobre la Agencia Europea de Asilo, el plazo de presentación. Torej, gre za mnenje o Agenciji Evropske unije za azil. 25. oktober je rok za predloge sprememb. Torej, gre za mnenje o Agenciji Evropske unije za azil. Pripravljaka mnenja je gospod Nesko in naj bi izboljšali mandat te agencije in bi naj podprli to agencijo in eh, samo delovanje. To bi lahko bil tisti instrument, ki bi pomagal prebroditi strukturne težave. Gospe Manesko ni. Nadomestil pa je bo gospod Štetina. Uh, Hvala lepa. Govorim v imenu kolegice Manesko in prebral bom besedilo, ki sem ga dobil od nje. Kar se tiče osnotka mnenja našega odbora za odbor Libe o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in sveta o predlogu agencije Evropske unije za azil in razveljavitev uredbe iz leta 2010, bi vas rada obvestila, da, seveda govorim o imenu gospe Manesko, da je cilj tega predloga okrepiti Agencijo Evropske unije za azil in razveljavitev bo ta agencija potem izboljšala delovanje skupnega evropskega sistema za azil. Evropski popolni urad za azil je bil spostavljen leta 2011 in je venomer podpiral države članice pri uporabi trenutnih pravil in jih pozival k izboljševanju obstoječih orodij. Predlog komisije bi sedaj Evropski popolni urad za azil postala agencija Evropske unije za azil in bi to torej postala polnopravna agencija. Tako bi lahko ponudili tehnično in administrativno podporo državam članicam, izboljšali bi praktično sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami, podpirali pa bi tudi boljši mednarodni nadzor izmenjavo informacij in procesiranje prošen za azil po državah članicah. Mislim, da moramo ustrezno analizirati besedilo in ugotoviti, ali se lahko učinkovito odzovemo na prave politične izzive, s katerimi se EU sooča na področju azila in priseljevanja. Agencija bi dobila dodatna orodja za reševanje trenutnih vprašanj, še prav posebno nesorazmerni pritisk na azilne in spremne centre po državah članicah. Dobila sem kar nekaj pripomp strani neodvisnih organizacij glede besedila in to bom razdelila poročalcem v senci. Rok za predloge sprememb je 25. oktober, glasovanje v našem odboru bo 29. novembra prvi sestanek poročalcev v Senci pa bo 16. novembra. Pripričana sem, da bom dobro sodelovala s poročalci v Senci pri tem dosegu in, dragi kolegi, čakam nestrpno na predloga ali zamisli, ki jih imate glede mnenja, ki sem ga pripravila. To je torej v imenu Ramone Manesko. Hvala, senjor Androlakis. Hvala lepa, gospod Androlakis. Thank you. Η προσφυγική κρίση απέδειξε πως το υπάρχον... Το σποτ. Χάλα λοιπόν. Da, res obstajajo še težave, kar se tiče eh, delovanja, ko pride do velikih migracijskih tokov. Agencija Evropske unije za azil bi najprej tem pomagala. Azil je pristojnost na evropski ravni in mehanizem je ustrezen, vendar pa žal predlog komisije ni bil tako ambiciozen, kot bi si želeli. Tukaj bi radi govorili o enotnem sistemu za Evropo, vendar pa moramo preveriti, kako bo ta novi mehanizem lahko predvideval, da bomo prošnje lahko preverjali tudi na evropski ravni in šele potem v drugi fazi na nacionalni ravni. In Prav je tudi, da so predvideni tehnični in kadrovski viri. Potrebno bo upoštevati izkušnje držav članic. Države članice so morali zagotavljati veliko kadrovskih virov za reševanje begunske krize. In sedaj bomo morali storiti veliko, da bodo države tudi izpolnile svoje obveze. Kar se tiče varnih držav porekla, pa mora ta struktura odigrati pomembno vlogo. Gre za financiranje strani komisije in tukaj bi naj vedno znova to upoštevali. Poleg tega je tudi potrebno izdelati časovni razpored, analizo držav porekla in si izmenjevati informacije. Prav tako moramo paziti na dobro sodelovanje s tretjimi državami, kar se tiče pristojnosti še prav posebno in kar se tiče ponovnega sprejema strani EU. Zahvaljujemo se pripravki mnenja, pa tudi poročevalcu iz odbora Libe, da upoštevata naše predloge in upamo, da se bo to tudi zgodilo. Hvala lepa. Mr. Chairman, thank you for this opportunity to speak. Hvala lepa za to priložnost, da lahko spregovorim v imenu Marije Desarnes. Naši kolegi se selijo um, po odborih, zato moramo potem prevzeti njihove odgovornosti. Torej, bom to prebral, kar je kolegica napisala. Se strinjam s tistim, kar je napisala. Torej, ne povem, to ni eno mnenje za odbor. Tukaj predvsem je pomembna časovnica. EU in države članice morajo dati na voljo dogoročno dosledno strategijo za to, da bomo vzpostavili ustrezno azilno imigracijsko politiko. EU in države članice morajo prositi odgovornost za spremljanje in nadzor vsega, nad zunanjimi mejami, tako na kopnem kot na morju. Prav zato torej Marijel podpira splošno usmeritev tega zakonodajnega predloga komisije. Torej, tukaj imamo ta predlog pred nami. Marijel pa tudi želi podariti tri točke, ki bi lahko obogatile to besedilo treba je izboljšati. Pravni migracijski sistem Evropske unije, sploh ko gre za gospodarske migrante, morda bi lahko uporabili tudi kvote. Kot drugo, treba je sodelovati z EU delegacijami v tretjih državah in treba je informirati potencijalne migrante o pravnih določbah um, in morda je treba tudi um, spravi čez postopke v njihovih državah izvorah. In potem treba je te izvorne države in pa transitne države bolj vključiti v boj proti tihotapcem z ljudmi, zato mora EU njih podpirati tudi pri varnosti njihovih meja in pa pri spremu migrantov v njihovih državah. Hvala. Eh, señora Sakorafa. πιστεύεις στην ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού για το άσυλο. Ευχαριστώ. Ja, to danes um, v teoriji je povezano z krepitvijo EU agencije za azilno politiko. Torej, nacionalni sistemi imajo določene slabosti in eh, torej, ta Evropska agencija lahko pri tem pomaga, tudi v kriznih časih lahko pomaga. Glede na zadnje izkušnje v zadnjih letih, mislim, da potrebujem predvsem bolj pravičen sistem. Pravičnost je zelo pomembno načelo. Če ne bo pravičnosti, potem niti Asa, niti Novi Dublin ne boste uspela. Zato mislim, da bi bilo napačno, če bi ta predlog obravnavali ločeno in ga ne bi povezovali z drugimi predlogi glede azilne politike. Potem še nekaj glede azilne zakonodaje. Tukaj imam nekoliko drugačno stališče in bom predlagala predloge sprememb. Vloga agencije, naprimer, in pa pomoč državam članicam in pa sodelovanje s tretjimi državami. Tukaj imam nekaj predlogov. Pa še nekaj menim. Evropski parlament mora odigrati bolj aktivno vlogo pri tej agenciji, tudi glede upravljanja tega vloga um, odbora v agenciji. To je zelo pomembna uredba, sploh v tem časovnem obdobju. Mislim, da je časovni načrt zelo natrpan, sploh glede na to, da nas čaka še plenarno zasedanje. Pa še nekaj. Upam, da se bodo kolegi strinjali z naslednjim. Želimo prispevati k napredku in upam, da da bo rok um, za vložitev predlogov sprememb 31. oktober, torej po plenarnem zasedanju, tako da bomo imeli več časa in pa bolj razumen rok. Jeg eh, vil börja med en generell... Eh, Valero. Najprej bolj splošno vprašanje, kot je bilo že prerečeno tukaj, glede azilne politike, imamo pred seboj veliko zakonodaje. Morda bi lahko poskušali priti do doslednega pristopa, kajti če ne, bomo se šli v težave. Lahko sprejmo odločitve pri enem vprašanju, pri enem delu, potem pa bomo imeli protislove v nekem drugem delu, pri drugem področju. Mislim, da moramo biti čim bolj enotni pri tem. Tudi jaz sem, naprimer, v to vključena. Po našem mnenju je dobro, da se okrepi jaso kajti v različnih državah so situacije različne. Nekatere države imajo še dolgotrajne izkušnje s prejemanjem prosilcev za azil. Druge države pa nimajo nobenih izkušenj in v bistvu začenjajo z ničle. Zato moramo okrepiti sodelovanje med vsemi državami in bolje je tudi treba izmenjavati strokovno znanje, tako da bomo prišli do bolj enotnega pristopa glede sprejemanja beguncev oziroma prosilcev za azil. Če ne, nikoli ne bomo rešili korenin in vzrokom. Predvsem moramo okočiti ljudem, da pridejo do teh možnosti. Zaenkrat nimajo celotnega dostopa. No, ampak poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za to, da imajo vsi tudi um, dostop do temeljnih pravic oziroma da se te spoštujejo. Pa še nekaj. Morda je bilo pametno, da ima posebno funkcijo, kjer bi nekdo zagotavljal, da se te pravice spoštujejo. Pa še nekaj mislim, da moramo imeti tukaj možnost pritožbe oziroma, da se določeno odločitev postavi pod vprašanje ali vloži pravno sredstvo. Potem naprej, večja odgovornost, to mora pomeniti tudi večjo preglednost. To velja sploh za sporozume s tretjimi državami. Ti predlogi iz naših dokumentov, mislim, da se v glavnem uskleni s tistim, kar sem sedaj povedala v glavnem, ampak bomo pa tudi podali nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa. Gospa Sakora je podala predlog. Ampak to, kar ste vi predlagali, ni mogoče. Nijemo zadosti. Torej, ni zadosti časa za to, kar ste vi predlagali. Sedaj pa komisija, prosim. Thank you. Sorry. Hvala, se pravčujem. Hvala lepa um, tudi poročevalcu za ta predlog mnenja. Komisija je vzela na znanje te predloge sprememb, sploh ko gre za sodelovanje z EASO in pa z um, visokim komisariatom za človeko pravice. Namenim še dve točki, ki sta nekoliko kočljivi za nas. Kot prvo, predlog spremembe osem. Tu gre za člen 16. Tretji odstavek. G. Gre za um, tehnično pomoč in pa upravljanje agencije. Torej pomoč pri um, premestitvi in pa pri prenosu. To vprašanje se nanaša na dublinsko reformo. Torej, to je nekaj drugega in to ni relevantno v tem kontekstu tukaj. Potem četrti predlog spremembe, to je pa druga pripomba z moje strani. Torej, da imamo prejšnjo odobritev EASE um, in ne samo komisije ko gre za te delovne sporazume s tretjimi državami. To je odklon od skupnega pristopa, ko gre za centralizirane agencije, kar je Evropski parlament eh, skupaj s svetom in komisijo preteklosti že sprejel. In ta pristop zahteva samo predhodno odobritev komisije. Hvala. Muchas gracias. Con esto cerramos este punto y bueno, estamos esperando al primer. Hvala lepa toliko. Pri tej točki sedaj pa bomo počakali.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

next.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

da smo tukaj, torej, da lahko ukrepimo odnose z Šrilanko. Gospa Lambert, beseda vaša. Hvala lepa, hvala lepa za to dobrodošljico. No, tukaj je res lepo, kot prvo biti na sredini Kovonškega odra in pa tudi to, da lahko predsedujem tem odboru. Zelo sem hvaležna za to torej, eh, predsedujem delegaciji za jugovzhodno Azijo. In zato, torej, v imenu odbora, pozdravljam delegacijo, um, pozdravljam predsednika vlade Šrilanke, gospoda Vikrama Singo, z njim je tudi minister za pravosodje, za red in pravičnost. Poleg tega pa je tukaj tudi veleposlanik um, za Evo Perera. Z nami so tudi nekateri diplomati, torej tudi za to jugovzhodno delegacijo, veleposlanik iz eh, Butana, Pakistana, Maldivov, pa še nekateri drugi predstavniki so tukaj danes. Torej, pridem dan besedo predsedniku vlade, pa še nekaj besed kot uvod. torej Evropska unija in Šrilanka, krepite zaupanje kot partnerja. Mislim, da to lahko rečemo po volitvah lansko leto. Mislim, da naši odnosi niso bili vedno najbolj enostavni, ampak vendarle mislim, da delamo korake naprej. To smo videli na več sestankih, tudi na sestankih v Bruslu ta teden sedaj predvsem želimo doseči spravo, pravičnost ter pa gospodarsko obnovo po koncu državljanske vojne, po koncu tega konflikta leta 2009. No pa, kot vsi vemo, Evropska unija se je zelo zauzemala za vladavino prava, spoštovanje človekovih pravic in dobro upravljanje. In tukaj vaša vlada dosega napredek. In res nas zanima, kako je s tem, no, tudi danes do povdne boste lahko o tem nekaj povedali. No, poleg tega pa namen še trgovinske odnose med EU in pa Šrilanko, tudi to je pomembna tema. To smo sedaj videli tudi potem, ko se je vaša država prijavila za status um, GSP. Morda veste, da je v preteklosti država ta status izgubila in takrat se je pojavilo več vprašanj, predvsem zaradi človekovih pravic na Šrilanki. Torej, to je sedaj sprememba in to je tudi odrašeno v tej prošnji za status GSP+. Vede se vaša država še vedno sooča z določenimi težavami in mislim, da poslance Marsika je zanima sploh glede državljanske vojne odprejo oziroma tudi kakšne so vojaške strukture sploh na severu, potem med etnične pa med verske napetosti. Nekateri gotovo se zavedate teh težav. Torej kot prvo je problem z manjšinami, prav tako pa tudi z radikalizmom um, iz preteklosti. In pa tudi to, da je treba uh, ljudi spraviti iz revščine. Uh, Glede na vaš geografski položaj, nas zanimajo tudi odnosi z Indijo in Kitajsko in pa drugimi sosedi, torej tudi v jugovzhodni Aziji, um, sploh v združenju za sodelovanje v tej regiji. Kot rečeno, dobrodošli v imenu odbora za zunanje zadeve, prav tako pa torej je odbor, sem povabil tudi predsednika. Um, v imenu delegacije za Jugoshodno Azijo. Se veselimo obiska v Kolumbu. Leta 2013 smo bili zadnjič tam, takrat so bile zadnje volitve, zato smo veseli, da se dogajajo spremembe na terenu. Imeli bomo torej dva dneva sestanka v Kolumbu in potem gremo naprej še pogled nekatere projekte um, v drugih mestih, projekte, ki jih financira Evropska unija. Um, imamo štiri um, člane manj Muller in pa gospod Karim kot pristojni poročevalec v odboru za mednarodno trgovino in pa sama smo člani tega, te misije. Sedaj pa, gospod predsednik vlade, vaša ekscelenca, ne vem, kakšne deset minut prosim za govor, potem pa bomo tudi prejeli vprašanja za vas. Hvala lepa in dobrodošli. Going by the words of the famous song, where do I begin? No, kot um, slišimo v slavni pesmi, kje naj pa začnem? Where do I begin? Tukaj sem upravil res dobre razprave z vašo um, visoko predstavnico za zvran zadeve, um, z predsednikom sveta in predsednikom komisije in pa s predsednikom Ruskega parlamenta. Razpravljali smo odnosu med Evropsko unijo in pa Šrilanko. Že leta 2002 smo gradili tesnejše sodelovanje med Evropsko unijo in Šrilanko. To je vključevalo tudi vlogo za status GSP+. Potem pa je prišla na oblast nova vlada, predsednik Komaratunga. Eh, no, nažalost, so se odnosi med EU in Šrilanko potem eh, poslabšali v času prejšnje administracije. Vemo, zakaj se je to zgodilo. In torej, um, moja stranka v opoziciji in pa drugi član opozicije smo se v glavnem strinjali stališče Evropske unije. Džin je pogosto prišla na Šrilanko. Nekateri so pozdravili, drugi ne. Predvsem smo se vedno spraševali, kako poskrbiti, da bo demokracija res delovala na Šrilanki in kako bomo na koncu dosegli nacionalno spravo po vojni. Kako bi lahko preprečili ponovne etnične konflikte na Šrilanki. Torej, na podlagi vsega tega smo se lahko predstavniki levice in desnice, tamizijski tigri, muslimani, nacionalisti, vsi smo potem prišli do večje enotnosti, do boljše civilne družbe. Tako smo se zbrali in zgradili enotno politično zavezništvo. Imeli smo enega kandidata za predsedniške volitve. Predsednik je potem začel izvajati naš skupni načrt. 19. medmak ustavlja tudi predvidel to, da se ponovno uvede vsega, neodvisne odbore, ki jih prej ni bilo več, pa tudi izvršna oblast se je spremenila. Potem naprej, um, prej so razrešili predsednika vrhovnega sodišča brez ustrešnih postopkov, sedaj so ga ponovno potem imenovali na položaj in ta predsednik vrhovnega sodišča je potem poznaje dejal, da, da mora vse potekati po postopkih um, in um, to smo naredili vse v skladu z postopki in tako smo tudi zgradili neodvisnost uh, vrhovnega sodišča. Potem je zunanji minister odšel v Ženevo in rekel, ja, se strimo s temi načeli in moramo to skupaj sedaj vzpostaviti kot skupen napredek. Zato smo se sedaj zauzemali sedaj um, smo poenotili vse, um, vse iz vseh strank, tamilski tigri in vsi drugi. Sedaj imamo dve glavne stranke, ki gradita vlado. In uh, druge stranke so sedaj v opoziciji. In skupaj tudi opozicija z nami dela, predvsem na spravi naroda. Torej, ko gre za sever, za tamilski narod in za vse druge. Skupaj sodelujemo, torej pravna opozicija, predsedniki pa sam sodelujemo pri vzpostavitvi normalnega položaja in pa sodelovanje med eh, etničnimi um, skupinami in mašinami na Šrilanki. Kot rečeno, sedaj smo tudi sprejeli akt o svobodi informiranja. Prav tako smo tudi potrdili zakon, ki je vzpostavil um, urad za pogrešene osebe. Sedaj se pogovarjamo o tem, koga imenovati. Imamo različne akterje z različnimi interesi. Treba bo še sprejeti končno odločitev. Sedaj tudi pripravljamo zakone, s katerim bi zagotovili to, da bomo dejansko imeli tudi komisijo za resnico in sprava. Potem prav tako tudi pripravljamo novo ustavo in pa nekatere nove zakonodajne akte. Potem govorimo o prožaju sodnikov, opazovalcev, o vsem tem sedaj govorimo skupaj, um, pri tem razpravljamo tudi o volilnem sistemu. Torej, kako razširiti pravice, ki so bile dodeljene svetu in pa kako odpraviti predsednika kot izvršilno oblast. Sedaj smo tudi znižali število ljudi, ki so v zaporu ali pa priporu. Tudi minister za pravo in pravičnost bo to lahko potrdil. Torej številke so se znižale. Potem vojska na Šrilanki nam bo dala zemlišče v Džefni. do leta 2019 naj bi zaključili ta postopek. Še vedno so nekateri uh, hektari, torej nekatere zemljišča so še vedno pod vprašanjem, ampak nasplošno mislim, da smo v glavnem že razrešili ta polivična vprašanja. Eh, pogovarjamo se tudi o tem, kakšne stavbe zgraditi, naprimer eh, bolj tradicionalne, komercialne ali pa ne vem, stavbe v dveh ali pa štirih nadstropjih, ampak iz Džefne moramo pridobiti končno odločitev čim prej. In tako lahko potem začnemo z delom in dejansko začnemo izvajati to naslednje leto. Vse skozi se aktivno pogovarjamo o tem, tako da bomo prišli do končnega soglasja, do marca. Srečen v Ženevi marca. predvsem pa tudi a, imamo nove komisije za človekove standarde in te komisije delujejo v praksi. Toliko z moje strani kot krajša predstavitev in mislim, da gotovo imate kakšno vprašanje. Torej, prosim, kar vprašanje. Hvala. Hvala lepa za te vodne besede. Jaz sem pripričana, da bodo imeli poslanci vprašanja. No, v četrtek do povdne, torej imamo sedaj sestanek in veliko je tudi drugih skupin, zato nas ni ogromno tukaj. Pa še nekaj, ene zmed večjih političnih skupin je nekje druge, imajo dogodek um, izven parlamenta. Zato nas ni veliko. No, vi imate vprašanje? Ne, gospod Kampa, ja, prosim, beseda vaša. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod predsednik vlade, najprej dobrodošli. Zelo lepo je slišati, kar ste povedali. Lepo vas je videti in lepo je videti ta izboljšanji odnos med Šrilanko in Evropsko unijo. Imel sem čast in privilegij, da sem obiskal vašo državo. Res je to čudovita država, imate odličnega veljposlanika tukaj, ki upravlja svoje delo zelo dobro. Imam pa naslednjo vprašanje za vas. In sicer, tudi sam eh, imam prednika iz eh, Jihovzhodne Azije, torej ta regija mi je zelo pri srcu. SARC je zelo pomembna organizacija in mislim, da lahko SARC, torej ta organizacija, regionalno asociacijo in druženje. Opravi veliko za to, da dosežemo skupni napredek. Svet se spreminja in torej predvsem je pomembno tudi sodelovanje z Indijo in Pakistanom. Ampak gledajte, tukaj je ta problem Kašmirja že več desetletij. Ljudje v Kašmirju zelo trpijo kaj lahko vi storite proti tem, kako bi lahko dosegli stabilnost. Nihče ne želi vojne, sploh gotovo ne med Pakistanom in Indijo, kajti oba imata jedrsko orožje. Zato me zanima, kako bi lahko SARK igral bolj pozitivno vlogo um, pri miru in blagostanju v celotni regiji. Najprej vprašanja. Gospod Galar. Hvala. Hvala lepa. Dobrodošli. Tudi z moje strani. Zelo cenim in zelo mi je všeč, kaj se dogaja v vaši državi in lepo je, da ste se osredotočili na spravo in na mir. Ko sem bil mlad in ko sem kot uh, Nemec poslušal BBC Service, uh, sem se takrat spomnil na to, da sem se naučil imen kot Džafna, Trinkumali ali podobno imena sem se takrat naučil, ko sem poslušal BBC. No, takrat okoličine niso bile najboljše in potem sem si zapomnil te besede, ko sem bil mlad v takšnem okviru. Torej, to je bilo takrat, sedaj pa sem vesel, ko vidim, da ta mesta ne pomenijo več eh, nasilja, napadov, konflikta torej da pomenijo nekaj drugega. No, imam pa podobno vprašanje kot pregovornik. Torej, nekatere države so presegle notranje konflikte. In če to potem primerimo z Indijo in Pakistanom, lahko rečemo, da ste vi majhna država. In to, kar ste naredili, lahko pozitivno vpliva na druge. Um, ampak stvar je tudi v tem, da ne pomenite grožne za druge sosede in prav zato ste lahko lažje posrednik med večjima državama, kot sta Indija in Pakistan. No, kolega se bolj osredotočil na SARK kot institucijo, torej na to Združenje za regionalno sodelovanje SARK. No, ampak kaj pa bilateralno ali pa trilateralno, tudi tukaj bi morda lahko naredili kaj. Morda bi lahko vi kaj svetovali obema državama, torej kako se lotiti notranjih konfliktov. Sploh v tem konkretnem primeru Kašmirja. Kajti ta konflikt ima tudi zunanje vidik. Ne gre samo za notranji eh, konflikt med obema državama. Hvala. Gospod Astrovičius. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dobrodošli, gospod predsednik vlade v parlamentu imenu skupine ALDE vas pozdravljam. Sam sem koordinator skupine za človeko pravice, torej v tem pristojnem odboru. In zato imam nekaj vprašanj glede tega konkretnega področja. To je pomembno področje. Na no, sveda želim, da bo Šrilanka šla uspešno naprej, sedaj po konfliktu. Gotovo je treba razmisliti o nekaterih novih zakonodajah in pa predpisih, tako da boste lahko lažje odšli v novo prihodnost. Vaša država se da na novo oblikuje tudi protiteroristično zakonodajo in ta zakonodaja se nanaša tudi na pripornike in pa na tiste, ki so v dročnih postopkih ali pa so šli čez te postopke. Zato me zanima v kakšni meri bo ta zakonodaja v skladu z mednarodnimi človekami pravicami. In ali nam lahko poveste, v kakšnem stanju je ta zakonodaja trenutno, tako da bomo vedeli, v kateri, v kateri fazi je. Potem pa drugo vprašanje, ali bi lahko vključili mednarodne neodvisne opazovalce v vse faze teh mehanizmov za odgovornost in pravičnost. Torej, ko se pripravlja nova zakonodaja države, je treba poštivati najboljše prakse mednarodnih institucij in pa nasvete strokovnjakov. Na takšen način se lahko izognete nepotrebnim težavam in neučinkovitosti v nekaterih zakonodajnih aktih, ki jih vaša država trenutno pripravlja. Hvala lepa. Še tri vprašanja in še sama. Gospod Kalver. Hvala, Džin, hvala, predsedujoča, gospod predsednik vlade. Tudi sam bi se pridružil kolegom, ki so vas pozdravili tukaj v parlamentu. No, Vedno sem rad poslušal te zgodbe um, o Šrilanki, pa tudi že iz druge svetovne vojne. Že takrat sem se veliko naučil o Šrilanki. In lansko leto sem opiskal vašo državo. Res je to čudovita država. Zelo gostoljubni ste tam in mislim, da se sedaj ljudje res uh, veselijo boljše prihodnosti po tragediji v zadnjih letih. Sam sem uh, manjši podjetnik um, in zato bi rad spregovoril o Šrilanki Brexitu in pa kako to vpliva na odnose z Šrilanko in pa z regijo nasplošno. Torej, predvsem um, vodim posel glede na dva temelja kot prvo priložnost. Torej, sedaj po tem um, glasovanju me zanima, kako je z tem za Commonwealth ali pa za Šrilanko, ali to odpira nove priložnosti. Sam sedaj ne želim da Commonwealth zamenja Evropsko unijo. Tega ne želim, ampak me pa zanima, um, kako bi lahko poskrbeli za to, da gremo skupaj naprej, kaj ti vidimo, uh, da se tukaj marsikaj dogaja. Zato, kako vi gledate na to priložnost uh, z vidika Commonwealtha in pa z vidika Združenega kraljestva? Torej, kako tukaj sedaj lahko gremo naprej. Pa še drugo temeljno načelo, konkurenca. Če je podjetje uspešno, mora biti konkurenčno, seveda. In zato me zanima, kakšni so vaši pogledi na to. Uh, Eh, ali je lahko uspešen Commonwealth eh, nekaj, kar lahko um, vodi tudi bolj konkurenčno Evropsko unijo. Hvala. We and... No ja, niste bili ravno na isti strani pri tem. Gotovo vam je to jasno. Ampak, eh, gospod Štetina, prosim, naslednji. Hvala. Lepa bom govoril v svojem materjem jeziku, če dovolite. Gospod predsednik vlade, no, moram reči, da imam zelo osebne stike z vašo državo, že dolgo časa občudujem Šrilanko. No, nažalost sem bil v vaši državi zadnjič že pred dolgimi leti, ampak vseeno, takrat sem priplezal na vrh Adams Peak, torej te gore, in takrat je še potekal konflikt z tamilskimi tigri, v državi, v bistvu je bilo to ravno sredi najhujšega konflikta. Zato me zanima, kako se da gledate na nacionalne mašine. Um, kakšen je vaš pristop? Hvala. Lepa. Hvala, gospod Fond. Hvala lepa, gospa predsedujoča, predsednik vlade. Uh, No, gospod Galar, sem želel tekmovati z njim, ampak sedaj je odšel, kaj ti, gledajte, kaj se je včasih dogajalo na Ceylonu, na sedajšnji Šrilanki. Um, gospa Bandera Rajke je še takrat uh, vodila državo. In ne vem, nekje leta 60 65, ko je bila ona, ali pa ko je bila ona potem predsednica vlade, ko je leta 70, takrat sem že začel poslušati o vaši državi. To kot prvo in potem še Kuej, Hočenin in pa Vietnamska vojna, takrat sem tudi začel poslušati o tej regiji oziroma vaše državi. Kot pa je povedal gospod Štetina, imam tudi zelo osebno povezavo s Šrilanko, kajti eden izmed mojih najboljših prijateljev je ženska Šrilanke, ki je preživela na Dunaju in sedaj živi v New Yorku in eh, ima zelo tesne odnose. No, ampak sam bi spregovoril o nečem drugem. Zelo kratko vprašanje imam. Imeli ste zelo težko, dolgo vojno v državi in zato me zanima naslednje. Se upravičujem, ker sem par minut zamudil in nisem slišal začetka vašega govora. Me pa zanima, torej, ali mislite, da ste dejansko um, eh, poporma zadušili, končali to vojno, ali se morda lahko zgodi, da pride do ponovnih eh, konfliktov, ali morda kaj tle um, ravno spodaj pod površino, ali lahko kaj izbruhne sedaj, ali lahko rečemo, da napetosti samo tlijo pod površjem. Zato me zanima, kako gledate na trenutno situacijo. Hvala. Like to... Hvala. Tudi sama ima vprašanje. Torej, kaj se trenutno dogaja z gospodarstvom? Kakšne ukrepe sprejmate v boju proti revščini, ko smo bili zadnjič na Šrilanki? smo obiskali tudi um, plantaže čaja, čajovca in videli smo odročen napredek tam, ampak vseeno smo videli, da je tam še vedno veliko težav, prikrajšanih ljudi in tudi konflikt je zelo vplival na državo in pa na gospodarski razvoj. Morda bi lahko to komentirali, prosim, um, oziroma če lahko poveste, kako se to spremenja. Potem hvala lepa vsem za vprašanja šlo je za SARK, potem za notrni konflikt, zakonodaja za boj proti terorizmu, potem naprej, ali je ta konflikt sedaj v bistvu um, res zadušen, ali je omejen, kaj storiti za spravo in potem še kakšne so možnosti za podjetja, tudi glede na Commonwealth, kajti Šrilanka je tudi uh, pred nekaj časa gostila sestanek uh, predsednikov države vlad iz Commonwealtha. Uh, Torej, gospod predsednik vlade, beseda je vaša, prosim. Hvala lepa. Kot prvo, Kašmir je bilateralni eh, konflikt. Zato, torej, na Sarku o tem ne govorimo. No, ampak vedno smo o Sarku razmišljali kot o združenju vsega kjer voditelji na formalnih in neformalnih sestankih lahko govorijo o Kašmirju. Torej, ob robu v neformalnih sestankih smo se lahko večkrat pohvalili o tem. Torej, predvsem uh, eh, vodi Pakistana in Indije ste lahko govorili o tem z več ali manj uspeha. No, SARK je bil platforma za oba voditelja, da sta govorila o tem včasih ja, včasih ne. No, Sark pa je tudi priložnost za regionalno sodelovanje o drugih vprašanjih, kot je kultura, izobraževanje, promet in druga področja, tako da se ublaži napetosti med državami. Za to gre. No, ampak v zadnjem letu pa smo nažalost upočasnili ta napredek tudi zaradi Kašmirja. Čezmeni terorizem je sedaj najbolj žgoče vprašanje. Eh, zadnjega sreča na Sark nismo imeli po napadu na Juri v Kašmirju. Ponovno se je okrepil torej čezmeni terorizem. Štiri države so potem dejale, da ne bodo prišle na srečanje Sarka. Zato je trenutno Sark v Vicah, torej v zelo negotovem položaju. Potem Kašmir, kot rečeno, je dvostransko vprašanje, to je eno, ampak vseeno, torej vidimo, da je vplival tudi na Sark. No, ampak obe vladi morate rešiti to vprašanje Kašmirja. Mi pa seveda želimo storiti vse za to, da bi ublažili napetosti, ampak to je že zelo dolga, dolga zgodba in tega ne moremo rešiti uh, kar tako obe državi se um, ne srečujeta in um, če je to tako, bo potem na udaru tudi Sark. Takšna je realnost, nažalost. Težko povem, kakšno je trenutno stanje, kajti naš predsednik je bil v goji na srečanju še ene regionalne organizacije, BIM State. Ta organizacija vključuje Indijo, Šrilanko, Bangladeš, Mjernmar, Kitajsko, eh, za gradno cest gre. In eh, ta srečanja potekajo v istem času kot srečanja BRICS. In ja, seveda, tudi na BRICS-u gotovo o tem govorijo, ampak na BIMSTEK pa, pa niti ne. Sam uh, sem odšel iz države, predsednik se poznaje. Uh, um, vrnil. No, težko povem, kaj se trenutno dogaja. Trenutno uh, lahko rečem, da ne bo vojne, ampak indijska stran ustraja na tem, da je treba sprejeti zelo odločne ukrepe glede čezmenega terorizma. Torej, potrebujemo jasne ukrepe. Sedaj s časom bomo ugotovili, kako se lotiti tega vprašanja. Ampak, če ne bomo uspešni, pa bi rekel, da je prihodnost eh, Sarka pod vprašanjem. Ehm, to, kar povem, lahko. Ehm, že javno sem to povedal, pa tudi sedaj to lahko še enkrat izpostavim. Potem naprej, naslednje vprašanje. Torej, ali lahko pride do ponovne vojne na Šrilanki? Ne, mislim, da je vojne konec. Ampak je pa treba sprejeti jasne okrepe glede nacionalnih manjšin. Um, poleg človekov pravic je tukaj še končna sprava, sedaj pripravljamo novo ustavo. Tudi parlament, naprimer, tukaj sodeluje, imamo usmerjevalni odbor, generalno skupščino, ustavno skupščino in sedaj se pogovarjamo zlasti o tem, kako dajati več poblastil provincialnim svetom. Torej, potem um, je treba govoriti o tem, kako bo seznam, ali bomo imeli daljši ali pa oči seznam. Tukaj imamo glavne ministre, potem pa imamo še nekatere poslance, ki si želijo več pooblastil. Sedaj so se pogajanja komaj da ravno dobro začela, zato bomo videli, kako bo šlo naprej s tem postopkom. Potem pa še drugo vprašanje. Potrebujemo senat, ki bo predstavljal province pokrajine. Tukaj imamo težave, kajti dejali smo, da bomo potrebovali senat. No, ampak Šrilanka je takšna kot druge države in nihče ne želi, da um, se jim pridruži več um, predstavnikov zakonodajne oblasti. Treba je to plačati. Na začetku smo imeli torej, predlog petih na provinco in potem smo rekli, da ja, vsak uh, provincialni svet bo izvolil pet članov. Torej, toliko naj bi bilo, um, ampak že tako imamo tudi ministre, torej to pomeni kar veliko novih ljudi. Ampak uh, vseeno smo dejali, da ne bomo dodali drugih ljudi. Uh, vedno treba plačevati za te ljudi, ki pridejo v Kolumbo. Torej, na koncu smo nekoliko zmanjšali, zmanjšali število, za okoli 15 ljudi vsega skupaj. Parlament bo izvolil tudi deset posebnih predstavnikov. Imamo 55 predstavnikov senatu in senat bo imel poblastila, da prosi parlament, da ponovno prouči zakonodajo. No, pri spremanju zakonodaje o provincialnih temah eh, pa ima isto vlogo kot parlament. Tudi pri ustavi bi imel senat lahko enako pomembno vlogo kot parlament. Torej, pri nekaterih stvarih bi imeli podobno vlogo, ampak potem so pa še ključna vprašanja, torej, uh, ponovno naseljevanje, gradnja hiš ponovno in pa predvsem to, da bo življenje teklo naprej normalno. To je pomembno. Pa še nekaj bi rad omenil. Hiše so bile uničene. No, sedaj so bile nekatere ponovno zgrajene, sedaj so nekatere boljše, kot pa so bile prej. Potem nekatere ceste, um, so bile ponovno zgrajene. Elektrika je v nekaterih področjih, kjer je prej ni bilo, ampak vendarle je tukaj še vedno težava. Um, ni socialnega tkiva, ni prave povezanost med ljudmi. Nekateri so mrtvi, nekateri so odšli v tujino, nekateri so se izselili ali so eh, poškodovani ali znakaženi, kakorkoli že, veliko je težav. Uh, No, ampak je pa tudi res, da se vmes vedno znova rodijo nove generacije, torej ni tega, teh povezav v, v družbi. To je problem. Pa še nekaj. Nekateri tudi dobijo prihodke iz diaspore, torej da jim ljudje iz tujine pošiljajo denar v redu. Uh, No, ampak je pa tudi res, da potem dobijo ta denar, nekateri in potem to porabijo za drogo in pijačo. Tudi to se dogaja. Imamo problem z drogami v nekaterih delih države. Potem še nekaj. Nekateri so se iz Džefnja izselili na sever, nekateri sedaj živijo v Kolumbu, naprimer, ali pa v drugih delih. Torej, kako sedaj poskrbeti, da bodo ponovno šli nazaj? Potem naprej, nekateri so v tujini, um, ja, investirajo, ampak ne očajno. In zato torej bomo poskušali njih spodbuditi, da bodo investirali v Džefno. Ker je tam ni gospodarstva nasplošno in gospodarstvo je v hudih težavah tam, um, treba je pospešiti gospodarstvo. V Džefni ni nikakršnega denarja, ni ekonomije, ni zadosti ljudi in zato prosimo EU in ZDA, da pripravite svežen samo morda za sever. Za druge stvari bomo poskrbeli nekako, ampak za nekatere dele države pa nam manjka denarja. Saj vidite, kaj se dogaja. Potrebujemo poseben svežen za Džefno. In naša finančna sredstva so omejena, moramo prono uh, plačevati nazaj posojila, ki jih je prevzel prejšnji režim. To je tudi problem. Torej, samo za Jeffa potrebujemo sredstva iz tujine, iz drugih držav. Potem bomo lahko naredili več, tudi za hiše in podobno. Torej, ta, to milijardo ali dve milijardi potrebujemo za to, da bi poskrbeli, da bo Jeffa ponovno normalno delovala. In zato prosim za pomoč tudi Evropska parlamenta, torej, da sprožite te pobude. In vem, da ste tudi vi pod udarom, da imate omejitve, ampak vseeno. Tudi denar moramo zbrati. Potem človekove pravice, dve stvari ste izpostavili. Sedaj govorimo o vlogi opazovalcev, o kocu. No, saj ne, da bi imeli opazovalce za vse normalne, lokalne primere, ampak za druge stvari pa že. Torej, če opazovalci pridejo, kakšne pravice imajo, kaj lahko storijo. Vsak lahko pride tja in ne vem, opazuje nek proces, ampak pravice opazovalcev mora biti jasne in o tem sedaj govorimo. Potem ta protiteroristična zakonodaja. Sprejeli smo zakon za boj proti terorizmu prej je bil to del zakonodaje Združenega kraljestva iz leta 1974 in kolikor vem, smo to spremenili z zakonodajo v zvezi z javno varnostjo. To se uporablja tudi za pridržanje, ampak trenutno ni pridržanih ljudi. Ministr mi je dal mandat, da se spustim v podrobnosti 17 deležnikov sodeluje v tem procesu, zdaj pa seveda izvajamo proces še enkrat. Pripravili smo belo knjigo, nadzorni odbor bo zadeve pregledal in to, kar vidite v beli knjigi, ni končno mnenje vlade, to je priporočilo odbora nekaj predlogov sprememb bo in minister se bo še oglasil v zvezi s tem. Izvolite. Veliko držav nam je htelo pomagati pri tem procesu. Prosili smo, da se vsa pomoč usmeri preko Združenih narodov in direktava za boj proti terorizmu pri Združenih narodih. Dobili smo kar nekaj pomoči. Bela knjiga je zdaj predmet razprave v nadzornem odboru in tudi osebe iz Združenih narodov bo začelo s svojimi dejavnostmi. Sodelovali bodo z nadzornim odborom in tudi z civilno družbo. Kar zadeva pridržane ljudi, pet ljudi je pridržanih, ampak to bo rešeno do konca oktobra. Konec oktobra ne bo nikogar več. 41 jih je na čakanju in čakajo na začetek sodnega postopka. Pri 11 pa je kaznivo oziroma kazenska preiskava končana in generalni tožilec nam bo povedal, kako naj nadaljujemo. 69 obdolžnice bilo vloženih na visokem sodišču in to vključuje tudi tiste, ki so ponujali rehabilitacijo glede na raven ali resnost kazni. Ko je vlada začela z delom leta 2015, so bile številke mnogo višje. Izvedli smo proces in tiste, ki je bilo mogoče izpustiti, ker obtožnica ni bila prehuda, smo izpustili, drugim smo ponudili rehabilitacijo. Nekateri niso želeli iti v rehabilitacijo in to vključuje torej, to 96-terico. Med temi so tudi številni, ki so že dolgo v pridržanju in nekateri so pridržani celo dlje od največje kazni, ki bi jo lahko dobili. Iščemo načine za to, da bi pospešili proces in da bi zadeve pripeljali do konca. Hvala. Ko bo vaša delegacija prišla v Kolumbo, boste videli, kaj se tam dogaja. Srečali se boste seveda tudi z predstavniki organizacij za boj za človekove pravice gospodarstvo. Leta 2015 smo se odločili zagotoviti da poskusimo čim bolj oblažiti gospodarske posledice konca vojne. Zdaj pa delamo na tem, da bi imeli gospodarstvo čim bolj zdravo. 11-odstotna je zadolženost v okviru prejšnjega premijeja bilo številka 17 odstotkov. To je eden od problemov. Torej, pobirati je treba začeti davke, preročnostki primankljaj znaša manj kot 5 odstotkov, pa vendar. Delati moramo v okviru tega režima. Izvoz je prav gotovo trpel imamo dogovor o GSP+. Ampak vedno več delavcev dela mm, tudi v bližnjem vzhodu na teh eh, področjih, dela za 300 evrov na mesec in zato tudi naše izvozno gospodarstvo trpi. Zdaj pa se želimo to okrepiti. Evropski trg je zelo pomemben. Povedati moram, da smo imeli pogajanja, odpravili smo prepoved za ribiče, na evropskem trgu je več tunov, ampak manj v naših kuhinjah. Poskušamo postati konkurenčni center, zanimiv je kitajski trg, singapurski trg indijski trg, izvajamo tudi številne programe in nekateri programi so namenjeni prav tem državam. Ena kitajska pobuda je, da gradimo gospodarski center na zelo revnem delu Šrilanke. Ko se bo to razvilo, bo to prav gotovo razvilo znak za industrijo in turizem na teh revnih področjih. Tudi iz eh, plantacij bodo nekateri delavci lahko postali delavci v tovarnah. Neka industrije seveda selimo tudi iz severozohoda v ta revna območja. Turizem bo zelo pomemben večina vzhoda bo namenjena turizmu, pa tudi jug in sredina. Turizem je nekaj, kar lahko zlahka izkoristimo. Prestrukturiranje gospodarstva na področju kmetijstva bo trajalo nekoliko dlje. Za gumo imamo težave, tudi cene čajev so niže, računamo, da se bo to popravilo, ampak plantacije so v slabem položaju. Prestrukturirali jih bomo, ampak zdaj smo poskrbeli za to, da dajemo zemljo in denar ljudem, da si zgradijo sami hiše. Prej niso bili lastniki zemljišč. Vsi so živeli v sobah, kjer so imeli samo ležišča, Vsaj 30 tisoč hiš naj bi zgradili v naslednjih 4 in 5 letih in s časom se bodo nekateri lahko ocelili iz eh, teh skupnih prostorov. To je problem, ki ga imamo na plantacijah. Vprašanje je, kako bi lahko zagotovili boljše cene, kajte drugače bodo ljudje izgubili možnost zaslužka, bolje zobraženje zapuščajo polja, In samo dve šoli smo imeli na tem revnem podeželju, zdaj pa jih je kar 25. Trinajst let bo zdaj trajalo obvezno izobraževanje. Trinajst let se bodo ljudje morali izobraževati. Tabletne računalnike oziroma tablice zagotavljamo dijakom na sekundarni stopni in tudi študentom bomo zagotovili sredstva, dobili bodo prenosnike. Učimo jih tudi angliško, kar zadeva lasništvo zemlje. Od 30 let prejšnjega stoletja je zemljišče bilo dano samo v najem, nikoli niso bili lastniki ljudje teh zemljišč. Zdaj pa bodo dejansko lastniki. Več kot milijon ljudi bo zdaj lahko računal na ustrezne dokumente v zvezi s tem. Prav tako se moramo posvetiti revnim področjem, vendar zagotoviti bo treba nekaj mobilnosti. Ljudje se bodo selili iz vasi, zagotoviti pa je treba neke vrste podeželsko gospodarstvo, da ne bo prišlo do zloma. To vključuje tudi ribištvo in perutnino. Pri rižu smo zdaj samo zadostni, ampak še vedno nas čaka veliko dela na drugih področjih. Potem še eno vprašanje. Commonwealth in kaj bi se lahko zgodilo. 40 odstotkov izvoza v skupni trg gre v Združeno kraljestvo. Skrbi nas, kaj se bo zgodilo potem, ko Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo. Signali niso tako dobri, upamo, da gospodarstvo ne bo preveč trpelo. Kaj ti? Mi proizvajamo predvsem blago, ki je zanimivo za nižji cenovni razred in čaj. To bo vplivalo na nas prav gotovo. Zadeve nas skrbijo, seveda pa se veselimo naložb iz Združenega kraljestva, kajti če se boste vi omaknili iz Evropske unije, boste iskali druge možnosti za naložbe. Zato je to priložnost za nas. In še deklaracija iz leta 2013 ko je potekal sestanek v Kolombo. Potreba je, da bi imeli tesnejše odnose zato, da bi spodbujali naložbe. Z John Keysom iz Nove Zelandije smo o tem govorili, zato smo oblikovali okvirni sporazum o trgovini in storitvah. O tem bomo govorili za Združenim kraljestvom, ko bo sprožen 50. člen zaradi omejitev. Menimo, da je treba računati tudi na druge države, torej Indija, Avstralija, Singapur, to so večje tudi afriške države. Dobro bi bilo, če bi izvedeli do leta 2019, kaj se bo dogajalo, kaj te zadeva ne bo enostavna. Združeno kraljestvo se je dolgo posvečalo vrednotam, ne pa trgovini. Vsaka država je sprejela svoje dogovore. Avstralija, Nova Zelandija sodeluje z Kitajsko, Indija ima svoj trg, vzhodna in zahodna Afrika, Karibi, tudi oni so ločen trg. Kanačani se pogaja z Evropsko unijo. To bo dolgoročni projekt, ta projekt ne bo kratkoročni. Vsi moramo razmisliti o tem. Gledamo v Indijski ocean, kajte to je v bistvu del Commonwealtha, vse od uh, Južne Afrike do nas. To so države britanskega Commonwealtha ali pa so pod vplivom Velike Britanije. To je prav tako treba preučiti. Upamo, da bo mogoče zagotoviti neko študijo na visoki ravni, ampak zadeva prav gotovo ne bo preprosta. Premijejka bo to ugotovila, ko se bo oglasila v New Delhi. Hvala lepa, gospod premije. Mislim, da ste temeljito odgovorili na vprašanja, ki so vam bila zastavljena. Zanimajo nas trgovinski odnosi v prihodnosti in Evropski parlament ima vlogo pri tem v okviru GSP plus, tako z vidika potrejevanja tega in tudi pri spremljanju tega sporazuma. In aktivno pri tem seveda sodelujemo tudi z Pakistanom, tam se prav tako izvaja DSP plus parlament, torej ima veliko interesa za to. Upamo, da bodo spremembe, ki smo jih videli, dejansko trajne in da si res prizadevate za napredek, kajti to bo v interesu vseh. Mislim, da je to tisto, kar si želimo videti vsi. Hvala lepa, hvala ministru za pravosodje. Hvala, da ste podrobno odgovorili tudi na vprašanje kolegic in kolegov. Hvala lepa našim povabljenem. Tudi jaz se vam zahvaljujem, gospa. Lamberts, hvala, da ste se udeležili tega dela seje. Lepo pozdravljeni torej. Opozorjam vas tudi, da se vidimo 24. v Strasburu ob 20.30. V plenumu bomo govorili o Iranu, potem pa 7. in 8. novembra tukaj v Bruslju. Hvala.